Kolegice in kolegi, na dnevnem redu je poročilo Andrej Kjene o človekovih pravicah v svetu v letu 2009 in politiki Evropske unije na tem področju. Najprej dobi besedo poročevalka, ki ima štiri minute časa, da predstavi poročilo. Eh, aš kalbėsiu lietuviškai. Spoštovani kolegi, danes bom govorila litovsko. Eh, spoštovana gospa visoka predstavnica, zelo zadovoljna sem, da vas vidim tukaj v naši dvorani, glede na to, da je to razprava izrednega pomena. To je prva politična razprava, odkar je začela delovati služba za zunanje delovanje. Resolucija o kateri bomo glasovali jutri, temelji na poročilu sveta o človekovih pravicah v svetu v letu 2009 in politike Evropske unije na tem področju. In seveda, gospa Ešton, ne moremo vas imeti za odgovorno za vse to, kar se omenja v tem poročilu. Tukaj gre za obdobje od leta 2008 do 2009, ko gospa Eštonova še ni vodila Evropske službe za zunanje delovanje. Popolnoma se zavedamo, kakšne odgovornosti ste prevzeli, gospa Ashton in lahko vam zagotovim, da bomo storili vse potrebno v Evropskem parlamentu za to, da bodo vsi cilji Evropske unije na tem področju doseženi. Gospa Ashton, eno leto je tega, kar je Lizbonska pogodba začela veljati. In vaša služba je tudi začela delovati v tem obdobju. Danes Evropski parlament pošilja sporočilo vsem evropskim službam in institucijam. Evropski parlament pravi, da nova služba za zunanjo delovanje zasluži posebno pozornost za vprašanja demokracije in človekovih pravic povsod v svetu. To se mora odražati tudi v strukturi te službe in tukaj omenjam generalni direktorat za človekove pravice znotraj te službe. E, vprašanja povezana s človekovimi pravicami ne smejo izginiti iz prednostnih seznamov zadev Evropske unije in iz seznama nalog službe za zunanje delovanje. Tukaj moramo izpostaviti tudi funkcije posebnih odposlancev za človekove pravice, ki delujejo na področjih, kjer Evropska unija nima svojih diplomatskih predstavništev. Ti predstavniki morajo imeti jasen mandat glede človekovih pravic v državah, v katerih delajo. Zato želim še poudariti potrebo potem, da bi imeli take skupine, kar je še toliko pomembnejše, zato ker večina držav članic to podpira. Tu v Evropskem parlamentu razpravljamo o politiki Evropske unije. Uh, govorimo o dejavnostih evropskih institucij, ki zadevajo celo vrsto vprašanj in sicer eh, odpravo smrtne kazni, pravice otrok, boj proti nasilju nad ženskami, položaje človekovih pravic v različnih državah v svetu, svoboda veroizpovedi. Govorimo v tem poročilu tudi o dejavnostih Evropske unije, v mednarodnih telesih, kakršni so Združeni narodi, Svet za človekove pravice, govorimo tudi o sodelovanju z mednarodnim kazenskim sodiščem. Poročilo, ki sem ga pripravila, je podprlo veliko število kolegov v odboru za zunanje zadeve. Eh, nihče ni glasoval proti, le dva glasova sta bila vzdržana. Tako da bi sedaj želela povedati, da smo s tem eh, k poročilu dodali še del, v katerem omenjamo konkretne primere in omenila bi Eh, predvsem dva izmed njimi. Dobro veste, da bi naj danes Evropski parlament podelil nagrado Saharava gospodu Guillermo Farinjasu in to je bilo nemogoče storiti, ker kubanske oblasti gospodu Farinjasu niso dale dovoljenja za izstop iz države. In upam, da boste to upoštevali in našli način, da boste izrazili kubanskim oblastem naše obžalovanje in neodobravanje tega. Pa še nekaj bi želela izpostaviti. Še en primer iz našega poročila. Danes bi rusko sodišče moralo podati odločbo v procesu Mikel Kodorkovski, vendar so to preložili. Gre za primer, ki odseva od odsotnost vladavine prava v Rusiji. In zato bi želela to poudariti. Poudariti bi želela, da se moramo zauzemati za to, da bo pravo postalo v Rusiji pravilo in ne izjema. In mislim, da je gotovo sedaj dobra priložnost, da v modernizaciji svoje države Rusija skuša doseči tudi ta cilj. Hvala. Sedaj pa dajem besedo uh, gospe podpredsednici Evropske komisije, visoki predstavnici gospe Eštonovi. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. V petek pra, proslavljamo Mednarodni dan človekovih pravic in tu se spomnimo organizacij, ki se borijo proti kršitvam človekovih pravic in tudi diskriminaciji v teh zadnjih letih sem srečala Nobelovo nagrajenko gospodo, gospod Ebadi v, Iraniju, v Iranu in tudi gospod Sorajo Sabrang in druge zagovornike človekovih pravic po vsem svetu. In še naprej se bom z njimi srečevala. Večkrat sem že rekla, da Eh, pričakujem od eh, drugih predstavnikov v Bruslju in od vodij delegacij, da storijo isto. Pred šestimi meseci sem predstavila, kako naj Evropa izvaja politiko v zvezi s človekovimi pravicami. Danes vam želim poročati o tem, kaj se je odslej zgodilo in kako naj se to izvaja v okviru Evropske službe za zunanje delovanje. Najprej pa se želim zahvaliti gospe Andrikine za njeno poročilo. Uh, to je ocena eh, eh, torej poročila o človekovih pravicah leta 2009 in vsebuje tudi predloge za bolj učinkovito udejanjanje teh pravic. Torej, razpon, od, eh, razpon akcij eh, je zelo širok. Eh, torej gre predvsem za podporo zagovornikov človekovih pravic, potem za svobodo izražanja, za um, boj proti nasilju. Želim um, izraziti zahvalo uh, gospe Andrikine, ker ji je uspelo v to poročilo vključiti več kot 400 amandmajev. Ta, to poročilo pokriva široko področje. Želim povdariti tri dogodke iz zadnjih mesecev. Prvič, EU e dela eh, trdo pri uvaja, izvajanju um, in upoštevanju človekovih pravic tudi na multilateralni ravni. Evropska unija zauzema skupno stališče, kar zadeva resoluciji kot naprimer, resoluciji kot naprimer za um, flotiljo, ki je bila namenjena v gazo. Seveda, eh, potem so bile sprejete resolucije o Birmi, o e, Demokratični republiki Kongo in tudi o drugih. E, potem resolucija o Iranu, potem o odpravi e, virske nestrpnosti, prav tako ta, ta resolucija je bila tudi sprejeta s soglasjem. Začeli smo tudi s pregledom politike na področju človekovih pravic in to Eh, torej dobili smo veliko prispevkov tudi iz vrst poslancev in tudi strani nevladnih organizacij in intelektualcev. Eh, tudi v naslednjih mesecih eh, moramo izluščiti najpomembnejše prispevke iz vsega tega, kar smo zbrali in, kak, in razmisliti o tem, kako to izvajati v prihodnje. Potem začeli smo tudi Eh, poenostavljati različne programe, kar zadeva človekove pravice v zadnjih letih. Torej imamo smirnice za eh, zaščito človekovih pravic in eh, dobro je, da so te smirnice nastale na tako, na tako dober način, ampak mislim, da se moramo malo ustaviti, pregledati, kaj je bilo narejeno in kako naprej. Mislim, da so pomembne predvsem tri ukrepe tri akcije. Evropa se mora na globalni ravni postaviti v bran človekovim pravicam in moramo na vsak način se boriti proti razvodenitvi mednarodnih standardov. Moramo najti inovativne poti z, za delo s tretjimi državami, da spodbujamo naše skupne vrednote, tako kot nam je to uspešno uh, uspelo na ravni Združenih narodov pri nekaterih resolucijah. Potrebujemo tudi nadzor in razen tega moramo prikrojiti naš pristop individualnim situacijam. Se pravi, da potrebujemo lokalne strategije za človekove pravice za vsako državo in moramo seveda pri tem izpostaviti naše prioritete in moramo uh, eh, naprimer na internetu uh, Eh, podati primere najboljše prakse, kako se boriti proti diskriminaciji pravic otrok in tako naprej. In razen tega je treba vključiti človekove pravice v vse dele zunanjega delovanja, v trgovino, v razvoj, v SVOP in tako naprej na vseh ravnih. To bo vključeno v strukture. Uh, delegacije bodo morale opozarjati na to, tudi spremljati dogajanje na področju človekovih pravic, tako da bomo lahko uspešno uresničevali naše cilje na tem področju. Človekove pravice so v središču naše identitete in eh, pomemben del našega delovanja po svetu. Um, v različnih kontekstih z različnimi partnerji to spodbujamo na različne načine, tudi s podpiranjem civilne družbe v več kot 100, letih, 100 eh, državah imamo specifične projekte. Od prvega sporočila eh, komisije o človekovih pravicah do ustanovitve eh, službe za donanje delovanje se je politika v zvezi s človekovimi pravicami izkazala kot učinkovita, predvsem tudi kot usmirjena. In to je, torej gre za to, da dosegamo visoke standarde na tem področju. In želim ob koncu Eh, čestitati eh, gospodu Farinasu za to, da je dobil uh, dobitnik letošnje nagrade Saharov za uh, svobodo misli. Sedaj pa so na vrsti predstavniki političnih skupin najprej gospa Bajdere, minuto in trideset. Vispirms vēlos sveikt Andrikienas kundzi ar veiksmīgo ziņojumu, kurš ārlietu komiteja. Uh, Mm, dovolite mi, da, se najprej, da najprej čestitam gospe Andri Kijene za pripravo poročila in zahvaljujem se tudi gospe Aštenovi za uh, njen prispevek. Položaj na področju človekovih pravic kaže na to, kakšna prizadevanja vlaga Evropska unija v področje človekovih pravic v svetu in kakšni so rezultati. In tukaj bi omenila predvsem Gruzijo, v kateri so še zmeraj prisotni eh, spori in konflikti. Nespremljivo je, da se Evropska unija prizadeva in vlaga sredstva v zaščito človekovih pravic, vendar pa ne dosega rezultatov. In zato je jasno, da moramo izboljšati našo politiko za področje človekovih pravic. Najprej moramo vzpostaviti jasno strategijo za človekove pravice, ki bo določala ne le dožnosti, vendar tudi strukturo, ki bo omogočala oceno na doseženih rezultatov. In drugič, ocena položaja na področju človekovih pravic mora temeljiti na naših izkušnjah in na določenih uh, kriterijih. Ne moramo pripravljati naših mnenj na podlagi vtisov tretjih držav ali na podlagi gospodarskih interesov. Tretjič, če želimo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic, moramo zagotoviti, da bo to prednostnega pomena za Evropsko službo za zunanje delovanje v naših odnosih s tretjimi državami. Hvala. Hvala za socialiste in demokrate. Gospod Dekaj za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. To poročilo je opeka. To je zelo obširno sporočilo in dokaj skoraj popolnoma izčrpno poročilo o človekovih pravicah. Zdi se, da je tisti, ki je to opisal, um, vse videl in da vse pozna. In to gotovo ni napaka vse eh, uh, poročevalke, ampak je do tega prišlo zaradi 423 uloženih predlogov sprememb, ki jih je bilo treba v poročilo vključiti in zato se zahvaljujem pronicljivosti gospe Andrikijene, ki je to uspelo. In Gospa Ashton, če se Evropski parlament zauzema za posebnega poročevalca za človekove pravice, za posebno usposabljanje za osebje, ki ga pošiljamo v tujino, za to, da v zadevnih državah nadzorujejo spoštovanje človekovih pravic. Torej, če se Evropski parlament zauzema za takšne strukture, tega gotovo ne počne zato, ker si želi večje birokratizacije tega področja, ampak zato, ker nas čaka še veliko dela. Glede na to, da so v svetu še vedno prisotne velike težave in grozote, eh, se poročilo posveča vloženim naporom in doseženim ciljem in razmišlja o tem, kaj še treba storiti v prihodnosti. In zato posebej izpostavlja, kako bogato je delo, ki ga je Evropska unija na tem področju že opravila in koliko moramo še storiti pri spodbujanju demokracije v svetu. Moramo pa še prepričati naše sogovornike, da človekove pravice niso zavora za mednarodno trgovino, da ne ovirajo zunanjih odnosov, ampak da ravno obratno prinašajo dodano vrednost na področju gled, pri stabilnosti in um, napredku. In zato, gospa visoka predstavnica, mislim, da morate prevzeti to zauzemanje za uh, zaščito človekovih pravic. Uh, kot ste to že pokazali v prvem letu vašega delovanja. Hvala. Dve minuti. Za skupino Alde, gospod Donski, z dve minuti. Dekuji. Gerbimoji pirmininke, gerbimoji kolegos, norečem posvegniti pranešeje. Dragi kolegi, Najprej bi želel čestitati poročevalki, pa tudi vsem poslancem, ki so odložili predloge sprememb in sodelovali v razpravi. Zahvaljujem se vam za vaš interes in za napore, ki ste jih uložili v izboljšanje tega poročila. Mislim, da ste pravilno izkoristili izziv ki je pred nami. Veliko pomoči so nam nudile tudi nevladne organizacije, s pomočjo katerih smo lahko poročilo izboljšali. In zato vas pozivam k temu, da podprete to poročilo, ki jasno kaže stališče parlamenta. Rad bi prosil kolege, naj se ne zaustavljajo pri vprašanjih, o katerih smo že razpravljali. Pa vendarle bi lahko izpostavili še veliko držav, ki imajo težave. Ampak, če bi še dodatno uh, sedaj skušali preoblikovati to poročilo, bi to gotovo izgubilo svojo moč in eh, zato bi morda kazalo vendarle omeniti še uh, kakšne druge uh, še nekaj drugih točk, ki niso bile vključene v to poročilo in sicer eh, različne načine izvrševanja smrtne kazni, ki tukaj niso izredno omenjeni. Zato bi prosil kolege, da glasujete še o enem amandmaju in sicer v zvezi s poročilom o človekovih pravicah za leto 2007. Ta dokument namreč zadeva smernice za Evropsko unijo oziroma smernice Evropske unije za države, ki ne spoštujejo človekovih pravic. In upam, da bo ta dokument pravočasno sprejet. Hvala. Za zelene, gospa Hautala, dve minuti. Še. Hvala, gospa predsedujoča in lep pozdrav visoki predstavnici v Evropskem parlamentu in želim čestitati gospi Andrikine za odlično delo, ki je bilo timsko delo in zato smo ga lahko sprejeli skoraj soglasno v odboru za zunanje zadeve. Torej, bila sem vesela, da so me letos eh, jeseni pobabili v razprave med torej kako narediti bolj učinkovito in koherentno politiko EU na področju človekovih pravic. Mislim, da imamo zgodovinsko priložnost, da pregledamo, revidiramo politiko človekovih pravic, tako kot ste napovedali, gospa Ashton. E, moj predlog je, da naj bi ta proces bil vključujoč in čim bolj odprt. In zato vam predlagam, da, da čim prej. E, pripravite sporočilo za eh, svet in za komisijo, tako da bomo imeli razpravo na nevisoki ravni in velik angažma na tem področju. Lisbonska pogodba postavlja spoštovanje človekovih pravic v središče zunanje politike EU in zato potrebujemo tudi ustrezne delujoče strukture. Vem, da ste kot visoka predstavnica predani eh, strukturam za človekove pravice tudi v eh, pri sedežih služb za zunanje delovanje, ampak mogoče bi nam lahko še bolj konkretno povedali, kaj to pravzaprav pomeni. Razen tega vas pozivam, da eh, ustanovite kohom, torej delovno skupino za človekove pravice pri svetu v Bruslju. Potrebujemo več doslednosti, koherentnosti in potrebujemo zato tudi to trajnost strukturo ki mora delovati in hvala za vaše prizadevanja združiti države članice, torej prejšnji eh, petek v Oslu na podelitvi eh, Nobelove nagrade za mir. Brez vaših naporov to ne bi uspelo in mislim, da je to tudi dober izraz, lep izraz, eh, kako zavezani smo m, kot države članice spoštovanju človekovih pravic, ker smo tudi nastopali enotno. Eh,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 uh, skupine na vsem svetu so kristijani, ki jih napadajo, jih uh, ubijajo povsod po svetu. Svet pa molči ob tem dejstvu in tudi Evropska unija eh, tu ne naredi dovolj. Hvala, gospa Ešten, da ste se odzvali. Uh, več, eh, ob več prilikah. Eh, hvala, da ste to vprašanje večkrat omenili. Egipt ali Alžirije morate razumeti, da z njimi ne moremo voditi političnega dialoga, če se tam ne spoštujejo kristijani. Sudan in Irak morajo vedeti, da ne bomo uh, ustvarili območji svobodne trgovine z njimi, če ne bo spoštovana uh, Eh, svoboda veroizpovedi. Mnogo se je že spremenilo na boljše v zadnjih letih, ne smemo pa popustiti, kajti če bomo popustili, eh, nas nihče ne bo zamenjal pri tem angažmaju. V prejšnji teden so se v Evropskem parlamentu srečali škofje iz Mosula, iz Bagdada, ki so nam eh, poročali o svojih izkušnjah. Moramo se z njimi solidarizirati in moramo jim dati zagotovila, za eh, varstvo v prihodnje in moramo biti njihove kontaktne točke, drugače ne bomo verodostojni. Če ne moremo podpreti prijateljev, nismo verodostojni. Za eh, eh levico, gospod Drža, eno minuto. Merci, session... Hvala, gospa predsedujoča. Zdi se, da se danes posebej posvečamo človekovim pravicam. Danes zjutraj smo izglasovali poročilo Gal, ravno tako poročilo mm, o trgovanju z ljudmi in še drugo poročilo, eh, ki se dotika te teme. In eh, ne bi se sedaj spet vračala k nagradi Saharov, o kateri sem že povedala svoje mnenje, ampak po mojem mnenju to poročilo ponovno kaže isto vizijo človekovih pravic, kot smo jo že videli pri drugih poročilih. Naprimer, pravica do vero izpovedi. Sama sem tudi uh, zelo zauzeta za to vprašanje, ampak preganjeni so tudi tisti, ki vero izpovedi nimajo. Tako da tukaj se zauzemamo o enakosti med verami, veroizpovedmi in eh, prepričanji. Zakaj 15 odstavkov o svobodi izražanja in zakaj ti dvojni standardi, ki zadevajo vedno iste države, Irak, Iran, Belorusijo, eh, in Rusijo, naprimer. Zakaj pa ne posebej omenjamo še drugih držav, kot države Magreba, kjer se človekove pravice zelo kršijo, še zlasti v Libiji, v Maroku, v Alžiriji in drugot. In upam, da bomo zahvaljujoč tej razpravi vendar lahko storili kakšen korak naprej kakšen korak naprej proti bolj univerzalnemu razumevanju človekovih eh, pravic. Glede tega sem vas zelo dobro razumela, gospa Eštonova. Hvala lepa. Hvala za Evropo svobode in demokracije, gospod Provera, minuto 30. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala predvsem poročevalki za to, da je vključila tudi nekaj amandmajev mojih o svobodi viroizpovedi in hvala za, oziroma čestitam k uspehu pri oblikovanju tega eh, poročila. Vedno več je tragičnih dogodkov, eh, ko gre za virnike kot žrtve po vsem posvetu. Torej napadi in tudi umori eh, virnikov se stopnjujejo vsako leto. In eh, pri tem gre za virnike vseh veroizpovedi, predvsem pa še kristjane. Svoboda veroizpovedi postaja, kar je paradoksno, vedno bolj sensibilna tema, namesto da bi to bila ena najbolj naravnih eh, svobod. Eh. In zato tudi ponavljam predlog, ki sem ga že podal v preteklosti, da bi pripravili posebno poročilo vsako leto, poročilo Evropskega parlamenta o stanju verskih pravic po svetu. Ta, to poročilo bi vsebovalo pomembne elemente za preventivne in primirne politike, ki jih je treba izvajati na tem področju. Hvala za uh, samostojne poslanke, poslance, gospa Sinclair, minuto 30. Thank you, Hvala, gospa predsedujoča generacija učiteljev eh, v Sovjetski zvezi so se učili, eh, kako pomembne stvari je izumil Stalin. Torej, um, poročevalka uh, eh, povdarja določene šibkosti na področju človekovih pravic, tudi pri politiki, ki jih izvaja EU. Eh, če, pre, če pomislimo, naprimer, eh, ko je bil Gaj Hofster, če predsednik vlade Belgije in če se spomnimo, kaj se je takrat dogajalo. In v Bruslu je prejšnji teden Amnesty International eh, opozoril, da je premalo upoštevanja človekovih pravic pri eh, službi za zunanje eh, zadeve. Torej, treba bi, bilo, bi morali biti bolj odločni eh, Eh, ko gre za opozarjanje na ustrezne težave. Sprašujem gospo Ashton, da se odeleži naslednjega odbora za človekove pravice eh, in da nam natančno razloži, kaj pomeni akcija ukrep za njo. Grazie. Um, ora diamo la parola agli altri oratori. Sedaj pa še drugi um, govorniki. Um, gospod Kacmarek, minuto 30. Przewodnicząca, szanowni państwo, dziękuję pani poseł Andrzejkiene, sprawozdawca. Um, spoštovani kolegi, tudi jaz se zahvaljujem poročevalki Andri Kijene za poročilo o stanju človekovih pravic v letu 2009. To ni bila enostavna naloga, saj vprašanje človekovih pravic zahteva našo pozornost in naše zauzemanje. Pri tem smo že veliko krat pozvali različne države in institucije naj se zauzamejo za povečanje spoštovanja človekovih pravic in mislim, da bi morali pogosteje preverjati, ali te institucije dejansko svoje zaveze izpolnjujejo. In to bi moral početi Evropski parlament, sicer bomo morali čez kakšno leto znova ponoviti številne uh, opaske, ki so v poročilu zapisane danes. Tako da pri našem delovanju bi morali biti učinkovitejši za to, da bodo voditelji številnih držav izpolnjevali in izvrševali naša priporočila. Strinjam se s tem, da bi morali ustanoviti delovno skupino za e, človekove pravice in demokracijo in da bi morali imeti visokega predstavnika za človekove pravice. Cilj Evropske unije bi dejansko moral biti tudi spodbujanje človekovih pravic. In če bi ta cilj lahko dosegli, bi bila prihodnja poročila verjetno nekoliko tanjša in to si res želimo. Hvala. Um, gospod Zenke, minuto in pol imate na voljo. Po zabranja glasu. E, otus, mi analizujemo dišej materijal. Želel sem se zahvaliti za možnost, da lahko danes pregovorimo o tem dokumentu, ki se stoji iz dveh delov. V prvem delu se skuša oceniti stanje na področju človekovih pravic v letu 2009, v drugem delu pa evropski politiki za to področje. In zato moramo odgovoriti na Naslednje vprašanje. Lansko leto je na svetovni ravni bil dosežen napredek, ali je bil na, dosežen napredek pri spoštovanju človekovih pravic. Žal na to vprašanje ne moremo odgovoriti pritrdilno. Gotovo v letu 2009 nismo zabeležili nobenega napredka, kar zadeva spoštovanje temeljnih pravic. Tukaj naprimer imamo v mislih smrtno kazen razne oblike mučenja, ki se izvajajo v številnih državah, mislim na nasilje nad ženskami, mislim na to, da na stotine tisočev otrok v svetu opravlja prisilno delo in so izkoriščeni. Kar pa zadeva naše cilje. Zagotoviti moramo, da bo Evropska unija bolj učinkovito delovala na področju človekovih pravic. Sam se strinjam z vsemi predlogi, ki jih ponuja poročilo. Vendar pa moramo zagotoviti tudi uresničevanje naših priporočil. Če uh, se bo to zgodilo, bo tudi Evropska unija imela večji učinek v mednarodnem eh, prostoru. Gre za odličen dokument za vse tiste, ki govorijo o človekovih pravicah. Dobro je, da to podelimo s svojimi partnerji eh, glede človekovih eh, pravic. In eh, če so nekatere države, ko gre za spoštovanje človekovih pravic še v srednjem veku, pa bi, morala, se, bi se morala Evropa zdržati tega, da zauzame preveč arogantno držo. Eh, nekateri še vedno kršijo človekove pravice. Eh, dobro pa bi bilo, da bi vseh 27 članic prejelo vse eh, sodbe Luksemburškega sodišča. In potrebno bi bilo se glede tega izjasniti, tako da ne bi bilo nobenega dvoma v tem, da bomo izvajali tisto, kar smo sami ustvarili. Vole, lok, biler, per, um... Hvala. Gospa Lokbiler, minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospa Veronica Ešten, EU ima velik eh, zaklad instrumentov za izboljšanje politike na področju človekovih pravic v številnih državah. Eh, bolj intenzivno kot doslej naj bi se zauzemali za to ali bomo izkoristili možnost z novo Evropsko službo za zunanje delovanje, da bi na področju človekovih pravic dosegli tisti učinek, ki si ga želimo. Upam in zato tudi pozdravljam revizijo obstoječe politike na področju človekovih pravic, kar ste napovedali, gospa Ešten. Vendar me skrbi, ali bo to v skladu s s predvidenimi strukturami za to službo, obstaja realna nevarnost, da bo še manj virov kot uh, doslej in da ne bomo imeli vidne, slišne, učinkovite politike človekovih pravic. Oddelek za človekove pravice bo postal figov list, če ne bo nobene osebe ali strukture na najvišji ravni, ki bi zastopala to politiko človekovih pravic. Tudi Eh, upoštevanje človekovih pravic samo še ne bo vodilo do eh, učinkovitosti. Torej, to je treba zasidrati na najvišji ravni in eh, treba je vse akterje opozoriti na to, da je to glavna in resna zadeva in da se je vedno treba truditi in si prizadevati za to neprofesionalno bi bilo korak nazaj, če bi stavili samo na tako imenovani mainstreaming. Tisti, ki trpijo zaradi kršitev temeljnih pravic, si pričakujejo drugačno, bolj učinkovito politiko človekovih pravic EU in ne samo upravljanje te teme. Grazie, Hvala. Besedo dobi gospod Tanok za minuto in pol. Gospa predsedujoča, eh, čestitam poročevalke Andrej Keni za uravnotežen pristop in moja skupina EKR eh, je zavezana spodbujanju eh, človekovih pravic po svetu, vendar pa je to potrebno uravnotežiti tudi z realno politiko. Zakaj bi na primer EU razvijala strateško partnerstvo s Kitajsko, katere vlada izkazuje škandalozno Eh, držo eh, na področju človekovih eh, pravic. In tu so države kot Pakistan, kjer zlasti ženske in manjšine trpijo zaradi diskriminacije in še druge kršite, kršitve drugot in eh, celo, na celotni moji poklicni poti Vietnam, Zimbabve, Venezuela, Severna eh, Koreja, eh, potem tudi nekaznovano eh, kršanje človekovih eh, pravic v Rusiji in druge. Vse to, z vsem tem sem se ukvarjal na eh, svoji poklicni poti. Eh, imam pa dvome o tem, ali eh, eh to, eh, ta parlament eh, eh, dovolj eh, dobro vse to izpostavlja. In eh, naprimer v resoluciji parlamenta se je govorilo o Maleziji, ki je proti mednarodnemu eh, pravu. Eh, vendar pa, je potrebno, pa je potrebno spoštovati tudi dejstva, zato da ostanemo kredibilna institucija. Hvala. Grazie, Hvala. Besedo dobi gospod Belder. Minuto in pol imate na voljo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Onze... Hvala, gospa predsedujoča. Naše prizadevanje za izvajanje teh ukrepov pa mora vsebovati tudi osebni pristop, to, kar je vključila v svoje poročilo tudi gospa Andrikene. Troje kršitev obstaja za pogodbo in mislim, da moramo poskrbeti za to, da bomo upoštevali posledice oziroma vplive. Eh, Dr. Fanja Fen. Ugledni zagovornik človekovih pravic na kitajskem je v hišnem priporu na kitajskem in je eh, žrtev kitajske tajne službe. Uh, zato eh, moramo narediti vse, da se ta hišni pripor odpravi. Potem izrekanje smrtnih kazni v Afganistanu eh, v San Francisco in eh, naprimer pakistanske oblasti, ki niso želele narediti ničesar gre resnično za eh, sramotno eh, vprašanje v tem primeru, ki se nanaša na Pakistan. V okviru službe za zonanje delovanje bi bilo potrebno narediti vse, da se eh, to osebo izpusti. Spoštovani kolegi, mi smo dovolj naredili na tem področju. Hvala, Alonovele Molcer. Hvala, besedo ima gospod Molcer. Hvala, gospod, gospa predsedujoča. Če je Kitajska pozvala k bojkotu podelitve Nobelove nagrade in Irak in Pakistan sledita eh, temu pozivu vladi, ki sta prišli na oblast s pomočjo zahodnih držav, je to primer, kako težko je islamskim državam ravnati s človekovimi pravicami. Vidno hujši pregon kristjanov v državah bližnjega vzhoda in primiri nestrpnosti napram kristjanov so um, um, um, tudi v Evropi vidno večji problem in sicer um, v EU eh, ne smemo spati, če nekateri zahtevajo, da se eh, upošteva šariatsko pravo, če prihaja do umorov iz časti in tako naprej. Eh, nekateri to tolerirajo pod predvezo spoštovanja drugih kultur. In, ampak kljub temu moramo vedeti, kje so potrebne tudi omejitve. Hvala. credo che eh, l'onorevole Kukan non sia. Mislim, da gospoda Kukana ni v dvorani, tako da dobi besedo naslednji govornik, gospod Prodi, minuto in pol. Hvala, predsedujoča. Poročilo Andri Kijene je v celoti gledano odlično poročilo, v zvezi s katerim se je veliko ukvarjala skupina socialistov in demokratov in eh, podala k temu poročilu številne pomembne točke. Človekove pravice so bistveni element Evropske unije že od njenega samega začetka in zato mora tudi Evropski parlament se vsakodnevno za to zauzemati. Razumevanje človekovih pravic v globalnem svetu zahteva od nas neko novo vizijo, ki izhaja iz oblik, ki smo jih do sedaj sprejeli. Treba se tukaj zauzemati po eni strani za temeljne pravice vsakega posameznika, po drugi pa tudi za pravičen dostop do eh, naravnih virov in to bi moralo veljati povsod, tudi v najbolj revnih predeljih sveta. Naša dužnost je, da s tokovi priseljevanja ravnamo na podlagi primernih politik, ki bodo omogočile tudi spoštovanje dostojanstva teh oseb. Danes potrebujemo neko klimat, primerno klimat um, refugee politiko in Vse te točke sem skušal vključiti v besedilo poročila, zato da bi lahko na tej podlagi začeli resno razpravo. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Šake. Minuto imate. Hvala predsedujoča in visoka predstavnica. Obeležujemo eh, pomemben dan s to nagrado Saharova, vendar pa eh, moramo narediti še dosti več in eh, tu bi želela opozoriti na eh, nujnost, da se borimo proti nekaznovanosti eh, kaznivih eh, dejanj oziroma kršitev. Eh, in tisti, ki se bojijo, da eh, kršitve človekovih pravic eh, ne bodo opažene eh, in da pomeni, da se upošteva trpljenje in hkrati, da naredimo naše institucije kredibilne v, v Iranu prihaja do sistematičnega cenzuriranja, do eh, posilstev in drugih kršitev eh, in sicer eh, tistih eh, neotoljivih človekovih eh, temeljnih pravic. Dalen, per v minuto je tre. Hvala, besedo ima gospod Vandalen, minuto in pol. Gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, vzhodna Evropa in Amerika. Tu je povezava z večjo demokracijo. Eh, potem so primeri v Egiptu, v Somaliji, v Pakistanu, v Iranu in podobnih držav, eh, v državah, kjer eh, se teptajo pravice manjšin potem tudi različne druge obsodbe, eh, nadlegovanje in trpičenje, ki se dogaja vsak dan, eh, tudi umori. Pogosto je to uperjeno celo proti skupnostim, ki tam živijo od, ve, eh, od vedno. To so kristijani in uh, to vrstne skupnosti, zato bi morale države članice narediti več v boju proti verskemu preganjanju, tudi za vidika politik in ukrepov. Hvala, besedo ima gospod Salavrakos, minuto imate na voljo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Moram čestitati gospe Andri Kijene za popolno pripravljeno poročilo in želel bi spomniti vse nas, gospa predsedujoča, da tisoče let nazaj v antični Grčiji so že govorili o tem, da je človek človeku volk, kar rek, ki so ga kasneje prevzeli tudi rimljani, o homo homini lupus. Uh, Torej, mi, ki smo že v naši pretekli filozofiji poudarjali takšne resnice, moramo tudi danes opozarjati na to, da je gospodarska kriza povzročila številne težave v naših družbah in da je to močno vplivalo na številne kategorije našega prebovalstva, ki je utrpelo zaradi tega veliko škodo. Gospa predsedujoča, gospa Eštonova, Ne smemo se omejiti zgolj na besede, sedaj moramo prejiti k ukrepom, k dejanjem, k dejanskemu boju proti socialni izključenosti, k boju v prid zaposlovanja mladih. In tukaj naj povem, da zaposlitev ne pomeni samo delovnega mesta, ampak pomeni nekaj, kar daje ljudem tudi dostojanstvo. Hvala. Besedo ima gospa Vertman. Minuto. Hvala civilizacijo ne mirimo samo po tehnološkem napredku in po blaginji, temveč vedno bolj tudi po spoštovanju človekovega dostojanstva. To je citat iz odaje o človekovih pravicah v 21. stoletju in naj nam bi bil svarilo. Verodostojnost Evropske unije na tem področju ni samo umevnost in, in tudi mi. Uh, uh, včasih merimo z dvojn, eh, dvojnim merilom. Znova služba bi lahko poskrbili za to, da bi besedam, ki jih sprejemamo ob četrtkih popovdan, sledila tudi dejanja. Človekove pravice se morajo zrcaliti na vseh področjih zunanjega delovanja EU. Tudi jaz eh, preverjam vse instrumente EU glede na človekove pravice, kaj ti eh, ne, ne primankuje politične volje za sprejemanje strogih ukrepov, bolj za izvajanje letih. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Nikolašek, minuto 30. Grazie. Um, važena pani predsedkinja, važena. Gospa predsedujoča. Gospa Ashton, dragi kolegi, Evropska unija je zavezana vrednotam, kot so svoboda, vladavina prava, enakopravnost in spoštovanje človekovih pravic. Vendar pa, če želi Evropska unija igrati pomembno vlogo pri uresničevanju človekovih pravic, pa eh, mora voditi dosledno politiko s prispevkom vseh držav članic. Uveljavitev Lizbonske pogodbe je edinstvena priložnost za eh, dosego pomembnega napredka eh, eh, pri demokraciji in človekovih pravic na vseh področjih, vključno z zunanjo politiko. In med temi sklepi so tudi človekovi pravici, pravice na dnevnem redu in to pogledno ima služba za zunanje delovanje pomembno vlogo. Vse to bi lahko pripomoglo k eh, večji prepoznavnosti na tem področju. Eh, želim čestitati poročevalki gospej Andre Kjene za pomembno delo, ki ga je opravila s tem poročilom o človekovih pravicah za leti 2008 in 2009, za širokim pogledom v vse, eh, vsa področja človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala. Besedo dobi gospod Kašman, minuto in pol. Hvala predsedujoča, zahvaljujem se poročevalki za odlično poročilo. Eh, baronica Ashton, eh, vesel sem, da eh, ste sedaj na tem mestu in kot smo lahko ugotovili, ne, se ne obotavljate da eh, nastopite, eh, kot vemo, človeški glas ne pozna meja, so univerzalni, univerzalnost pa se ne pozna eh, po svetu. In naprimer, če vzamemo države Afrike, karibskega področja, ko se kriminalizira pravice manjšin, kot so biseksualci, interseksualci, interseksualci in ostali. Zato potrebujemo eh, močan direktorat za človekove pravice znotraj službe za zonanje dolovanje, za zagotavljanje doslednosti, kajti, eh, kot ste sami povedali v vaši izjavi, je potrebno upoštevati vse vidike. Potem tudi, eh, tu je posebna klauzula za človekove pravice, tudi o sporazumu eh, o trgovini. Zato se oziramo k vam, da boste zagovarjali, močno zagovarjali človekove pravice v vseh državah, s katerimi trgujemo. Leta 2009 je svet eh, eh, tudi eh, sprejel poseben eh, svežen ukrepov, eh, eh, v okviru katerega naj delajo, torej naj dela ta služba tudi na teh pravicah in pri tem vam želim veliko uspeha. Hvala lepa. Grazie la parola. Hvala. Besedo dobi gospod Makmilan Scott za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, kot eh, eh, podpredsednik pododbora za človekove pravice se zahvaljujem poročevalki za odlično poročilo. Gospa Ešton je v svojem prispevku govorila o novi strukturi in o tem instrument. Tu. In tu je struktura, ki je še vedno na voljo, ki še vedno obstaja in eh, eh, čeprav je komisija želela eh, ta instrument, od, od, instrument odpraviti. Gospa Ashton pa ne govori o tem tako imenovanem mainstreamingu, temveč govori o neke vrste filigranski zunani politiki, ki je izjemno krhka. In eh, tak direktorat za človekove pravice ali pa tudi poseben od, eh, poslanec, eh, od poseben predstavnik v ta namen eh, bi bil eh, dobra rešitev. Približno tisoč ljudi bi, bil sem za eh, gospo Pelozi eh, pre, eh, eh v Ameriki. In eh, tu so funkcionari, nevladne organizacije. In, eh, kadarkoli so nečemu aplaudirali, so eh, vsi ustali, ker smo predstavljali z, eh, torej zahodno civilizacijo, ki stoji za temi načeli. Potrebno je projecirati tudi načela in eh, na vas je gospa Ešten in v vas polagamo upe, da bo temu tako in da se boste za to zavzeli. Hvala, minuto ima na voljo gospod Poreba predstavitev. Eh, gospa visoka predstavnica, gospa predsedujoča, dejansko je poročilo gospe Andrikijene izremno obsežno, vendar pa po mojem mnenju ne obsega vseh vprašanj, ki zadevajo spoštovanje človekovih pravic v letu 2009. Zelo malo se govori o diskriminaciji kristijanov, ne le v tretjih državah, ampak tudi v sami Evropski uniji. Evropska unija ima dovolj diplomatskih in političnih inštrumentov, da se lahko zoprstavi takšnemu pojavu in da lahko kategorično in odločno obsodi eh, ta pojav. Eh, vendar pa nima Evropska unija na voljo dovolj inštrumentov, da bi obsodila kršitve človekovih pravic v Rusiji in dogovor, sporozum z Rusijo je gotovo dobra priložnost za to, da se bo vprašanje človekovih pravic v Rusiji lahko postavilo na mizo. Ne smemo namreč pozabiti ljudi, ki so v Rusiji diskriminirani in sicer politiki, predstavniki nevladnih organizacij, poslovneži, eh, ki so žrtev diskriminacije in pregona, zato ker imajo pogum in moč, da od svoje države zahtevajo resnico. Hvala. Na besedo ima gospod Campbell. Minuto. Medtem, ko v en glas obsojamo kršitve človekovih eh, eh, pravic v državah, kot so Kitajska ali Iran, pa eh, je tu tudi celotna industrija človekovih pravic in e, Evropska unija, potem listina za človekove pravice, tu je tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, e, vendar e, pa so tu eh, tudi pravice, eh, ki se nanašajo na povračila oziroma očkodnino eh, in podobno. Potem dovoljuje se teroristom, da ostajajo v Združenem kraljestvu ker eh, se zdi, da so njihove pravice pomembnejše od pravic ljudi, ki jih ogrožajo. Tudi sodišče za človekove pravice, eh, kjer eh, se pojavljajo milijonarski zagovorniki, teroristi, teroristov in raznih prestopnikov in stolicov kaznivih dojanj. To je, s tem je potrebno prekiniti. Per un minuto. Hvala. Besedo dobi gospod Obermajer. Hvala, gospod, gospa predsedujoča, da želi EU se še bolj zauzimati za človekove pravice in da se omenja tudi pregon kristjanov, je korak v smer, pravo smer. V številnih državah, ki imajo dobre stike z EU, nekaj primerov, kristjane preganjajo. Egipt, Iran, Irak, seveda tudi v Turčiji, se borijo kristjani za golo preživetje, deloma gospodarsko in fizično, da bi eh, te države prisilili k spoštovanju človekovih pravic, ni potrebno nove funkcije predstavnika za človekove pravice. To povzroča dodatne stroške, pri čemer učinek je vprašljiv. Imamo dovolj sredstev za pritisk. Moramo izvesti konkretne ukrepe. Bre, ne sme biti finančnih tokov v te države, če ni zagotovljeno spoštovanje človekovih pravic in skupin, predvsem tudi kristjanov. Finančni argumenti so zelo eh, učinkoviti in sod po svetu jih dobro razumejo. Hvala. Grazie, la, la parola. Hvala. Besedo dobi gospa Gal. Minuto in pol. Delno, Gospa predsedujoča. Vi, gospa visoka predstavnica, najprej dovolite, da čestitam gospe Andrikeni, moji kolegici, za odlično poročilo. In eh, spomnimo se samo rekordnega števila dopolnil eh, oziroma predlogov sprememb, ki je bilo uloženih. In v njenem poročilu je poudarek na najbolj ranljivih skupinah, tiste, ki najbolj potrebujejo zaščito, kot je avtohtono eh, oziroma staroselsko eh, prebivalstvo, potem eh, otroci in druge take skupine. Vse to je zajeto v to poročilo. Tudi med nalogami službe za zunanje delovanje in eh, napori gospe Eštonove bodo zelo pomembni. Potrebno je upoštevati tudi glavne tokove eh, pri človekovih pravicah, kako se to obravnava eh, se strani službe za zunanje delovanje moramo delovati bolj dosledno in tudi eh, eh, takoj upoštevati vsakršen neuspeh, kajti to lahko ogrozi našo kredibilnost. Vedeti moramo in se zavedati, da je to razprava, ki jo vodimo na plenarnem zasedanju enkrat na leto. Če pogledamo to poročilo, ki se nanaša na človekove pravice, človekove pravice tudi po svetu, želimo poslati sporočilo o pomembnosti obravnavanja človekovih pravic eh, in njihove zaščite v Evropski uniji. Izogniti se moramo vsem dvojnim merilom. Hvala. Grazie, la parola. Hvala. Besedo bi gospod Migalski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni dwóch rzeczy. Po pierwsze, Hvala, gospa predsedujoča. Gospa visoka predstavnica, dragi kolegi. Zadovoljen sem, da so človekove pravice vključene v delovne naloge Evropske službe za zunanje delovanje. To je gotovo zelo pozitivno in ti inštrumenti, Eh, bodo morali biti uporabljeni za spodbujanje človekovih pravic in za zagovarjanje človekovih pravic po vsotu svetu. Sam sem član delegacije za odnose z Rusijo in zadovoljen sem, ker so v tem poročilu tudi odstavki, ki se posvečajo človekovim pravicam v Rusiji. In podpora Bruslja in Strasburga osebam, ki se v Rusiji borijo za človekove pravice, je temeljnega pomena. Prav zaradi tega to poročilo zasluži našo podporo, saj posveča pozornost tem ljudem. Mislim, da moramo slediti tem smernicam in v tem smislu pozivam tudi gospod Aštanovo k delovanju. Hvala, besedo dobi gospod Sonik za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča. Razprava o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu v letu 2009 poteka v času žalostnih dogodkov, ki pa kažejo, da so človekove pravice marsikje kršene. Tukaj mislimo na Farinjasa in eh, na Liuksa oboja, ki nista mogla prijeti nagrade za to, kar ne morete zapustiti svojih držav. Eh, obisk Torej, vse to kaže, da imamo še veliko težav. Veliko težav imamo tudi na področju verskega zapostavljanja, še zlasti v Iraku, kjer so kristijani preganjani in zato bi Evropska unija morala v zvezi s tem reagirati na primeren in učinkovit način. Želel bi se tudi pridružiti pozivu Jerzija Buzeka. Vprašanje varnosti kristijanov v Iraku mora biti obravnavano prednostno. Ne moremo namreč dopustiti, da se tam kristijane obravnava kot drugorazredne državljane. Kako lahko nadaljujemo s pogajanji s Turčijo, če pa so v Turčiji kristijani preganjani? Služba za zunanje delovanje Eh, mora izboljšati vprašanje položaj človekovih pravic v svetu in spodbujanje človekovih pravic ter demokracije mora biti gotovo temeljni člen zunanje politike Evropske unije. Besedo dobi gospa Zaniki za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča, gospa Eštanova, dragi kolegi. Kot podpredsednica odbora za razvoj se ukvarjam s težavami številnih držav, še zlasti v Afriki, kjer so človekove pravice stalno kršene, teptane in celo pozabljene. Ravno prejšnjo nedeljo sem se vrnila z misije v Demokratični republiki Kongo, kjer sem poleg srečanj z institucijami Eh, želela srečati tudi predstavnike nevladnih organizacij, ki delujejo v tej državi in ki tu delajo tudi zelo dobro, naj povem. Srečala sem žrtve v, dr, v državi, v kateri je posiljevanje uporabljeno kot e, vojno orožje in kjer se izvaja zločin proti civilnemu prebivalstvu, še zlasti proti ženskam, starejšim osebam in otrokom. E, Želela sem omeniti Demokratično republiko Kongo, glede na to, da imam nedavno izkušnjo s svojim obiskom v tej državi. Ampak prizadevati si moramo za to, da bomo stalno obsojali um, kontinuirano kršenje pravic žensk in nasilje nad ženskami. Uh, Torej, ali e, imate v mislih kakšne pobude za preprečevanje nasilja nad ženskami in za preprečevanje tudi drugih oblik mučenja in kršenja pravic žensk, kot naprimer iznakaževanje njihovih spolnih organov? Treba se namreč zauzemati tudi za fizično um, celovitost žensk. Hvala. Besedo dobi še gospa Matera, minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospa Eštonova, ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje je zgodovinska priložnost za spopadanje z vprašanji, ki zadevajo človekove pravice in demokracijo. Še zlasti bo ta služba se morala zauzemati za spoštovanje in spodbujanje človekovih pravic in to eh, v okviru različnih vidikov evropske zunanje politike. To bodo morali upoštevati veleposlaniki držav članic pri oblikovanju strategij za človekove pravice za posamezne države, v katerih delujejo, glede na to, da se vidiki spreminjajo iz države do države. Smrtna kazen se izvaja v številnih državah sveta in to je gotovo ena najbolj nečloveških oblik za izvajanje zakona. Naj pri tem omenimo še Belorusijo, ki je edina evropska država, v kateri smrtna kazen še vedno obstaja. Ravno tako je treba uh, preprečiti oblike nasilja in kršenja človekovih pravic, katerega predmet so predvsem ženske, še zlasti, ko govorimo o pohabljanju njihovih spolnih organov. Vse to so vprašanja, ki jih je treba izpostaviti tudi na Generalni skupščini Združenih narodov, kjer naj poudarim, se zahteva posebej resolucija o pohabljanju ženskih organov. Zato pozdravljamo prizadevanja komisije in sveta pri razširjanju vsebine poročila o človekovih pravicah v letu 2009. Hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegni pozornost predsedujočega. 15 uh, eh, poslancev se je prijavilo k besedi. Ne vem, če bodo lahko vsi spregovorili. Začenja pa gospod Sogor. Hvala, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica. Na številnih področjih eh, Evropske unije je dobro vključene področje človekovih pravic, vendar eh, imamo tudi določene zaostanke, tudi v primerjavi z nekaterimi drugimi organizacijami. Podpiram poziv, da naj se vse listine temeljnih pravic Združenih narodov in Evropskega sveta in sveta Evropa podpiše. Želim povedati, izpostaviti okvirni sporazum o eh, manjšinah in o narodnih skupnostih in njihovih jezikih. Gre za to, da eh, pristop, bomo pristopili tudi sporazum o človekovih pravicah sveta Evrope. Mednarodne organizacije morajo bolje usklejevati svoje delo, kar zadeva pravice in obveznosti. Samo tako bomo uspešni. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Kopa. Evropa je kje? Gospa Kopa. Hvala. Evropska unija eh, temelji na določenih prednotah in želi uveljaviti človekove pravice po svetu. Treba pa je še veliko storiti. Lizbonska pogodba izboljšuje učinkovitost eh, Evropske unije na tem področju. Evropski parlament je mnenja, da je treba nadaljevati s takimi akcijami. Pravilno udejanjanje instrumentov, ki obstajajo, so možen okvir za zaščito človekovih pravic. Najvišja prioriteta mora biti uveljavljanje vseh mednarodnih konvencij proti mučenju in ne eh, eh, eh, človeškemu ravnanju. Treba je predvsem tudi spremljati izvajanje Eh, človekovih pravic v državah, s katerimi sodelujemo. In treba je paziti tudi na zaščito žena in otrok, eh, predvsem kar zadeva tudi spolno zdravje teh oseb. Hvala, gospod, gospa Palmanova. Hvala. Kot del naše razprave. Uh, želim predvsem povdariti položaj žensk v konfliktnih eh, conah, naprimer v Kongu in v Sudanu. In to, eh, s tem se moramo ukvarjati. Eh, ženske in otroci še najbolj trpijo v konfliktnih situacijah in kršitve človekovih pravic moramo. Torej, ne moremo, moramo predvsem gledati tudi na status žensk. V številnih eh, tretjih državah je tako, da se to žrtvuje zaradi ekonomskih interesov nekaterih držav članic. Potrebujemo konkretne korake, tako da bodo načela EU v, eh, izvajana v politikah EU in predvsem moramo predvs pri tem povdarjati tudi pravice žensk. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Lunaček.

se dogajajo manifestacije v Franciji in Portugals na portugalskem, kadar jih obiskujejo visoki predstavniki iz Kitajske. Torej, ali ne mislite, da je izpostavljanje vprašanja človekovih pravic na Kitajskem nekaj, v zvezi s čemer bi se morali izreči? Pa še nekaj. Želel bi, da bi naši Evropi evropski diplomati imeli na dnevnem redu kot prednostno nalogo človekove pravice in ne mm, kot tretjo ali četrto točko, ampak kot prvo točko na svojem dnevnem redu. In pri tem, temu bi se morali polno posvečati vsak dan svojega delovanja. Ali se vam ne zdi, da bi bilo to morda učinkovitejše? Hvala lepa. Hvala. gospod Bonc. Torej, ko uh, smo danes podelili nagrado gospodu Farina, so danes dopovdan, smo um, opozorili na to, da je to nenasilni upor režimu v, uh, na Kubi. In mislim, da je ta vidik nenasilja zelo pomemben moramo pa tudi upoštevati dejstvo, da v nekaterih državah EU preganjajo ljudi zaradi eh, drugih mnen, kot naprimer Gerta Bildersa na nizozemskem ali ker imajo heritska mnenja tudi o akademskih eh, vprašanjih. Torej politična stranka brez nasilnih eh, Eh, povezav je bila prepovedana na nizozemskem oziroma v Belgiji in tudi v drugih državah jih preganjajo. V Združenem kraljestvu eh, Ž, eh, prav tako izvajajo ukrepe, da se nekako znebijo tistih, ki niso prijetni. Eh, poslanec Jakolino, prosim. Hvala, gospa. Eh, predsedujoča gospa Ashton. Politika človekovih pravic eh, je zelo pomembna. Kolegica Andrikine, eh, ki je pripravila dobro poročilo, tudi pokazuje, prikazuje, kaj je treba še storiti. Eh, Evropska služba za zunanje delovanje lahko eh, deluje učinkovito, če bo seveda eh, dana tudi ustrezna sensibilnost pri državah članicah. Potrebujemo pa koherentno politiko in jo tudi moramo ustrezno uporabiti. Gre za ženske, za invalidne, za otroke, za ljudi s posebno viro izpovedjo, spolno usmerjenost in tako naprej. Vse te osebe je treba ščititi in predvsem tudi vse, ki eh, svobodno želijo izraziti svoje mnenje. Torej, danes eh, smo v parlamentu sprejeli tudi pomembne ukrepe in mnenja smo, da bomo samo z močnim dialogom s tretjimi državami eh, resnično in učinkovito razvijali program, ki bo zaslužil ime varstvo človekovih pravic. Hvala. Nikolasa. Hvala lepa, gospod Mauro Nikolas kirjaston in e medije de rihara po cui canist Hvala lepa. Gospa Ashton, z velikim zadovoljstvom pozdravljamo tukaj predstavnika zunanje službe za zunanje delovanje in da lahko tukaj jasno izrazimo, da se zauzemamo za zaščito človekovih pravic in temeljnih soboščin. Mi v Evropski uniji moramo storiti vse, kar lahko, zato, da resnično zagotovimo spoštovanje vseh teh pravic in soboščin, da lahko odigramo pozitivno vlogo. Želimo vzpostaviti poseben oddelek za človekove pravice, za temeljne soboščine, zato da dobimo pregled in da jih lahko zaščitimo. Pogledati je treba tudi, kaj se dogaja pri nas doma, v naših lastnih držav. Prihajam iz Cipra. Imamo na tisoče grških ciprčanov, priseljencev, ki želijo in zahtevajo svoje človeko pravice, želijo dostop do svojih domov. Mi podpiramo ciprško skupnost, ki jo zatirajo turške oblasti. Prosim, da pošljete vaše odposlance tudi v našo državo. Hvala lepa. Gospod Šmit. Mikro. Mikrofon, prosim. Sorry. I start again. Se opravičujem, znova bom začel. Kandidat za Zaharovo nagrado David Isak je še vedno v zaporu v Eritreji že 370 dni sedi tam. Kar zadeva konvencijo o človekovih pravicah, imamo sedaj dosti več možnosti za ukrepanje. Mi si moramo prizadevati za spoštovanje človekovih pravic, čeprav se te kršitve dogajajo zunaj Evropske unije. Prosim, Lady Ashton, da izkoristite te nove možnosti, da ukrepate da se izpusti Davida Isaka, evropskega državljana. To moramo jasno vzeti in poslati sporočilo predsedniku Eritreje. Spostaviti moramo pogoje za to, da bomo vse, vsa pogajanja z Eritrejo postavili v povezavo z izpustitvijo tega zapornika. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Korcip. Hvala lepa. Gospod, gospa predsedujoča, rad, rad bi se zahvalil gospe Andrikijene za poročilo. Rad bi pa povedal tudi, da preden nova pogodba stopi v veljavo, moramo premisliti, kako bomo uporabili ta inštrument ne samo za človekove pravice, ampak tudi za trgovinske odnose. Človekove pravice so zelo pomembne za nas in to smo pokazali v Evropskem parlamentu tudi s podelitvijo Saharove nagrade. Pravice kristijanov po svetu. Videli smo veliko primerov preganjanja kristijanov in na to se moramo odzvati in okrepati. Zelo pomembno je, da sodelujemo z OZN-om, s Svetom Evrope, z OSEJem in z Varuhom za človekove pravice v svetu Evrope in v državah članicah, kajti imamo zelo veliko pozitivnih primerov, kako lahko vplivamo na spoštovanje človekovih pravic. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Ojland. Hvala lepa. Gospa predsedujoča Lady Ashton, čeprav poročilo obravnava veliko pomembnih vprašanj, bom omenila primer Sergeja Vodneckija, kajti njegova tragedija je simbol za veliko takšnih primerov, ki jih ne poznamo. Moramo pozvati ruske oblasti, da je treba preiskati takšne primere v skladu s načeljem pravne države. Takšna dejanja, ki se dogajajo v tej državi, so dokaz za to, da se v tej državi ne spoštuje človekovih pravic in ne smemo stati križem rok. Mi moramo upoštevati mednarodne obveze Ruske federacije tudi v tem primeru. Zato prosim podporo za predlog spremembe številka 25, ki zagovarja 25 sankcij za ruske oblasti, pre, če ne bodo dovolili dostopa do pravne zaščite temu zaporniku. Hvala lepa. Gospod Portašic jako członek podkomisji do spraw praw człowieka chciałbym. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sem član podbora za človekove pravice in rad bi se zahvalil gospe Anderkene za zelo dobro poročilo vsem, pa tudi predsedujoči za delegacijo sodelovanja z Belorusijo in lahko povem, da sem zelo zadovoljen z omembo situacije v tej državi, še posebej, ko govorimo o omejitvi pravice in svobode do združevanja, tam imamo probleme manjšinskih in verskih skupnosti. Zelo sem zadovoljen, da smo omenili tudi problem omejevanja dostopa do interneta. Belorusija je zato zelo jasen primer. Računam na pomoč Lady Ashton in na njeno podporo za dialog, ko gre za človekove pravice. Še posebej ko gre za to, da pritisnemo na tiste, ki želijo omejevati dostop do in omejevati svobodo obveščanja. In še zadnja govornica, gospa Hautala. Uh, gospa predsedujoča, rada bi omenila vprašanje, ki so ga omenili kolegi. Gre mm, za kratenje pravic kristjanov v imenu naše doslednosti, bi prosila kolege, da se enako zanimajo za pravice drugih verskih skupnosti. Veliko krat nam slišamo, da smo enostranski in pristranski. Mislim, da gre tukaj za vprašanje doslednosti in verodostojnosti. Zato si želim, da bi vodilo naše politike človekovih pravic bilo to, da se izogibamo dvojnih standardov. Še za konec bi prosila baronico Ashton, da odgovori na vprašanja v zvezi z novimi strukturami za človeko pravice v službi za zunanje delovanje, ki jo boste sestavili v naslednjih tednih. Grazie, eh, allora, adesso... Hvala lepa. Sedaj smo zaključili sklop CHDI in damo besedo podpredsednici Lady Ashton. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vse prispevke k tej razpravi. Ta razprava je resnično koristna. Sedaj sem na strani sveta, prej sem pa sedela na strani komisije in zagotavljamo ravnovesje in da sem na obeh stranih, da predstavljam obe inštituciji. Rada bi se zahvalila gospej Andrikijene za upravljeno delo. Rada bi čestitala za opravljeno poročilo, ki je resnično dobro. Odgovore bom razdelila v tri skupine. Začela bom z vprašanjem, ki ga je omenjala gospa Hautala ob koncu. Naj začnem s tem, da jasno povem, da sem govorila o mainstreamingu zaradi tega, ker sem prevečkrat videla, to, da se človekove pravice pritisne na stranski tir v organizacijah in da se potem to obravnava na način, ki ne pripelje nobenih rezultatov. Ne kritiziram delovanja Evropske unije v preteklosti, govorim samo to, da mu zagotovila, da se to ne bo več ponovilo. Ko boste videli izoblikovano strukturo boste lahko videli, da človekove pravice priznavamo v celotni strukturi in da bomo zagotovili, da bomo imeli dovolj znanja na vseh ravneh v tej strukturi. Ne želim, da se to potisne v kot, ampak želim, da je to rdeča nit preko cele strukture, da bomo vsi lahko to videli in opazili. To želim doseči v času mojega poslovanja in popolnoma se zauzemam za to, da bomo to resnično dosegli. Seveda bo prišlo do primerov, kjer ne bomo stvari uspeli upraviti tako, kot si želimo, vendar pa se bomo potrudili po svojih močeh. Upam, da v Evropskem parlamentu razumete, kaj želimo doseči in zagotoviti želim, da bo to odgovornost vseh. Seveda se treba nadzorovati in seveda potrebujemo znanje. Ne gre samo stvar skupine ljudi, ampak je to odgovornost vseh. Sedaj pa kot drugo. Strukturo boste videli k malu, videli boste, kaj želimo izdelati. V delovni skupini bodo predsedojoči predstavili svoje imenovanje in seveda bom imenovala tudi predsednika delovne skupine za človekove pravice in potem se bomo pogovarjali o tem, če bomo zbrali predstavnike prestolnic ali pa bo ta delovna skupina delovala v Bruslu. Začeli smo tudi z urjenjem predsednikov delegacij in eno predavanje smo namenili človekovim pravicam. Tako smo se odzvali na vaše pričakovanja. Prosim, da razumete, da je to bistvo naše strukture in zagotovila bom, da bodo vsi odgovorni tudi za to področje. Sedaj pa še eno vprašanje. Širina in obseg vprašanj. Veliko vas je omenilo veroizpoved in seveda se strinjam s tem, da gre za pomembno vprašanje. Tudi na svetu zunanih ministrov smo o tem govorili. Kolegi ste omenili tudi nujnost, da omenjamo pravice žensk, otrok, gejev in lezbik, transeksualcev in tako dalje. Seveda si želimo, da bi v vseh državah spoštovali človekove pravice, da človekove pravice veljajo, je treba biti samo človek in treba je biti tukaj. To je vse kriterij, ki ga bomo upoštevali. Človekove pravice so v lasti vseh. In še to, kar sem želela povedati, je, da želimo odigrati pomembno vlogo. Mednarodno kazensko sodišče je videlo, da so štiri države priznale statut. To je zelo pomembno, kajti tam smo odigrali pomembno vlogo. Osebno sem pisala ministrom v vseh državah, ki tega še niso storile in jih prosila, da to storijo. Te države so nam odgovorile in to ratificirale. Na generalni skupščini OZN smo povdarili pomembnost, kako eh, pomemben je moratorij na smrtno kazen. To je pomemben del našega dela, gre za univerzalno delo, gre za nekaj, v kar verjamemo vsi in je treba tudi izvati v praksi. Torej, tri področja. Prvič, da zagotovimo, da celotna struktura in vsi zaposleni razumevajo, kaj je njihovo delo in kaj morajo storiti. In drugič, da zagotovimo, da pokrivamo vse, ko zagovarjamo človekove pravice in tretjič, da vidimo, kako lahko pride do rezultatov. In še kot zadnje, kar sem želela omeniti, je, da bomo v reviziji premislili o praktičnih inovativnih načinih, da čim več dosežemo. Želimo biti čim bolj kreativni ko sodelujemo z ljudmi na terenu v dr različnih državah in sodelujemo z aktivisti za človekove pravice. Želimo doseči tudi, da smo stvarjalni in inovativni, ko gre za vprašanje človekovih pravic, da gre za veliko načinov pri tem, ko podajamo sporočila, ko eh, podajamo naše izjave. Skušali bomo storiti vse, kar lahko, da se odzovemo na zahteve posameznikov, organizacij in kolektivne volje, da resnično lahko dosežemo čim več. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Ashton. In za konec dajem še besedo gospe Andrej Kjeni, poročevalke. Prosim, dve minuti imate. Um, hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej naj povem, da so mi povedali, da angliško tolmačenje mojega govora ni bilo točno in to zelo obžalujem. Zato bom ob koncu te razprave prevedla moj govor v angliščino in ga poslala vsem kolegom kot tudi visoki predstavnici. Rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki so sodelovali v današnji razpravi za pozitivno oceno in tudi za kritične pripombe. Kolegoma Obermajru in Porebi, ki sta omenila krščanske skupnosti, bi rada dejala, da tega nisem omenila v poročilo. Rada bi jih opozorila na odstavek 126 Namenili smo celo poglavje za zaščito svobode veroizpovedi in tam so omenili tudi krščanske skupnosti. Rada bi zagotovila baronici Ashton, da bo Evropski parlament še naprej natančno spremljal delo Evropske, službe za, Evropske službe za zonanje delovanje in da bomo kritizirali, ko ne bo ukrepala in podpirali ukrepe na področju spoštovanja še pravic rada bi izrazila in povdarila, da obžalujemo, da Evropska unija še vedno nima referenčnih eh, ocen za to, da ocenimo rezultate, ki smo jih dosegli. Obžalujemo tudi pomankanje napredka na področju dialoga o spoštovanju človekovih pravic. Baronica Ashton, Evropski parlament je, si je zelo prizadeval za to, da smo dosegli skupno stališče na določenih področjih. Zato skupaj zagovarjamo spodbujanje demokracije in spoštovanje človekovih pravic po svetu. Evropski parlament ne bo več samo ploskal komisiji in svetu teh časov je konec. Mi želimo sodelovati aktivno na tem področju in vsi akteri bodo morali to upoštevati. Najlepša hvala vsem, ki so sodelovali v tej razpravi. Eh, hvala lepa, gospa Andrej Kjene. Razprava je zaključena, glasovanje bo jutri o povdan. Sicer pa imam še sporočilo, predn gremo na naslednje poročilo in sicer pristojni francoski organi so me obvestili o tem,